in kolegice. Včeraj smo prejeli žalostno novico, da je preminil naš kolega Čanluka Bonanova. Gospod Bonanova je od leta 2014 naš član, bil je v odboru za industrijo raziskave, pa tudi uh, v odboru za član države AKP. Gospod Bonano je včeraj umrl v tragični avtomobilski nesreči, kjer je umrl takoj na mestu. Dolga leta je bil župan italijanske občine Sarageza. Sočustvujemo z družino in svojci. Ta tragedija je se je dotaknila mnogih izmed nas in seveda sočustvujemo za njegovo ženo in družino, vsem pa želimo veliko moči pri preminjivanju te tragedije. Sedaj pa prosim za minuto molka. najlepša hvala.